Spoštovani kolegi. V veselje mi je, da lahko izrečem dobrodošlico na današnjem plenarnem zasedanju predsedniku Zvezne republike Nemčije. spoštovani predsednik, hvala, da ste prišli k nam na obisk. V čas nam je, da ste se izbrali Evropski parlament za svoj drugi obisk zunaj Nemčije po tistem v Parizu prejšnji teden. In to šele po treh tednih po vaši izvolitvi 19. marca. In vaš obisk, kaže vaše prizadevanje za Evropo. Vi ste zahtevali več poguma, več poguma za boljšo Evropo, kjer je zajamčena svoboda in kjer vsi delamo za prihodnost pravičnosti, miru in blagostanja. Pripričan sem, da pogum, ki ga zahtevate, ga lahko najdete med poslanci tega parlamenta. Z vašo prisotnostjo nas tudi spominjate na prizadevanje vaše države za Evropo. Vaše prizadevanje je danes še pomembnejše. Glede na to, da se je velika država članica odločila izstopiti iz Evropske unije, torej danes smo v težavnih razmerah, vendar takšne smo že doživeli in naša unija je vedno našla pravo pot in se znala ustrezno odzvati. dragi predsednik. Ne zahtevam sedaj od vas pravih odgovorov, temveč želim, da sodelujete skupaj z našim parlamentom za našo skupno prihodnost. Sedaj vam dajem besedo in še enkrat hvala, ker ste prišli v Strasburg. Thank you. Gospod predsednik, dragi Antonijo, spoštovane poslanke, spoštovani poslanci, predsednik komisije, dragi Jean-Claude, spoštovane gospe in gospodje. V veliko veselje in čast mi je, da sem danes tukaj med vami in na tem kraju svobodnega govora in odprtih razprav. Ampak, dragi prijatelji, Moje veselje ni neskaljeno. Grenko je, da prvič govorim pred tem plenumom, eh, tik potem, ko je ena od držav članic sprožila izstop iz Evropske unije. In vem, da boste jutri v tem parlamentu v zvezi s tem zauzeli svoje stališče. To se mi zdi grenko, ne samo kot eh, politik, ampak zlasti kot državljan Evrope. Vedeti moramo nekaj, da sem približno star toliko kot Evropska unija. Ko sem bil rojen leta 1956, eh, je bilo mogoče pa v vsej Evropi še videti rane v naših mestih, ki jih je prizadajala vojna, ki jo je sprožila Hitlerjeva Nemčija. Še veliko večje so bile rane v srcih naših sosedov, pa so nam vendarle prav v tem času eh, podali roko miru, in skupaj v Rimu pred 60 leti postavili temelje za novo Evropo. Ko sem prišel v šolo, so mladi ljudje že simbolično žagali zapornice na evropskih mejah, zato da bi pokazali, želimo več Evrope. To, kar smo dosegli, ni dovolj. Leta 1968 eh, so padle carinske ovire v Evropi, eh, dolge vrste tovornjakov pred zapornicami so bile le še zgodovina. Eh, in tudi vrste osebnih avtomobilov so postale krajše. Ko sem prišel na univerzo, je bila privlačnost Evrope že tako velika, eh, da so ljudje na jugu Evrope, v Grči, na Portugalskem, v Španiji eh, odstranili ne le diktature, ampak da so utrdili pot v svobodo in demokracijo v skupni Evropi. Leta 1989, eh, ravno kar sem zaključeval svojo eh, doktorsko dizertacijo, je eh, padel berlinski zid, ki so ga podarili pogumni na vzhodu Evrope, ki so si po mirni poti izborili mir in demokracijo. In oni so bili tisti, ki niso omogočili samo enotnosti moje države, ampak ponovno združitev Evrope. Gospe in gospodje, vse to in še veliko več je mišljeno, zapisano, eh, ko v rimski izjavi beremo, eh, združeni eh, smo za našo srečo. Vse to je velika dediščina, ki so nam jo zaupale matere in očetje Evrope in na tem gradijo naši otroci. To je dragocena dediščina, tega ne smemo opustiti, tega ne smemo prepustiti nasprotnikom Evrope. To moramo ohranjati, negovati in izboljševati. To je naša skupna zgodovinska naloga. Ko se ozrem na 60 let svojega življenja in tudi vidim enako obdobje Evropske unije, potem vidim rast in nastajanje nove Evrope. Pot organiziranja eh, gospodarstva pomankanja v povojni Evropi eh, do eh, nosilca upanja za bolj pravično in bolj miren svet. Nekaterim se je zdelo in samega sebe ne izključujem, kot da je to, kar smo dosegli, zagotovljeno za vse večne čase. V svoji biografiji sem doživel tudi krize Evrope, nasprotja, povratne odarce. Naučiti sem se moral, moja vera in vera mnogih v moji generaciji, da je pot združevanja irreverzibilna, to je bila zmota. Ne prihodnost Evrope nikakor ni nekaj gotovega. To nikoli ni bilo tako in eh, ve, eh, tega ne vemo šele od Brexita. Eh, želim spomniti na leto 2005. Bil sem zunani minister moje dežele in takrat so se razblinile sanje o evropski ustavi. Še natančno se spominjam tega, kako razočarani smo takrat bili. Prav tako dobro pa tudi vem, eh, kako smo mi vsi in prav gotovo tudi mnogi med vami zbrali moči in storili to, kar Evropa še posebej dobro zmore. Eh, ponovno vstati in nadaljevati. V roko smo vzeli telefonske slušalke, prisluhnili smo drug drugemu. E, noči dolgo smo sedeli za pogajalsko mizo in ko za koščkom smo pisali Lizbonsko pogodbo. To, kar želim povedati, gospe in gospodje. Evropa nikoli ni bila mači kašelj. Evropa je kompliciran, ja, zelo naporen projekt, ampak e, ta prizadevanja se izplačajo, kajti e, tistim, ki želijo bilo Evropo prikazati v slabi luči, eh, moramo reči sodelovanje, naraščanje blagostanja in zlasti 70 let miru. Eh, to je eh, tisto, kar je Evropa obljubila državljano, vendar pa se to nikoli ni uresničilo samo po sebi. To se je uresničilo, če je prevladal evropski razum nad nacionalno osko srčnostjo. In ravno zato sem danes tukaj med vami. Eh, svoj eh, prvi govor, ki ga imam kot predsednik Nemčije eh, izven Nemčije, želim imeti prav tukaj, v tem parlamentu in nikjer drugje. Prav zdaj, v času naraščajočih centrifugalnih eh, Eh, sil. V obdobju gromečih napovedovalcev eh, zatona se moramo še posebej zauzeti za Evropo. Eh, tako kot državljan pravim, tako kot mnogi državljani v teh tednih, ja, želim Evropo in kot zvezdni predsednik rečem, ja, velika večina Nemcev želi Evropa. Ne želimo nazaj v preteklost, ki ni bila dobra, ampak želimo skupaj v boljšo evropsko prihodnost. In če pravimo, da smo za Evropo, potem ni potrebno, da vidimo samo lepe stvari. Prav tako se ne smemo izogibati protislovjem. Tisti, ki pravi ja za Evropo, pravi tudi ja k tistemu, kar je komplicirano, kar je na, eh, naporno in tudi za to, kar je še nedokončanega. Eh, kako komplicirane so politične rešitve, eh, kako mukotrpen je proces, kdo bi to vedel bolje, kot pa vi tu v Evropskem parlamentu, kajti tu se ne soočajo samo nasprotujoči si interesi, ampak tudi uh, Eh, se med seboj srečujejo različne kulture, jeziki in tradicije. Evropska raznolikost je pustolovščina, ampak to je tudi naporno. In mislim, da je Antonijo na tem ravno kar zavzdihnil. Ampak prav to je potrebno v tej današnji Evropi, eh, da se ne postavimo na mnenske okope, Eh, da eh, ne tarnamo nad razpokami, ki so se eh, odprle v Evropi, da se ne umikamo žaljeni v nacionalni kot, ampak da na vseh stranih resno iščemo poti, kako to premostiti, kako zgraditi mostove. Sem sod in to je vedno sodilo v Evropi tudi sprejemanje tega, da imajo tudi drugi lahko prav. Evropa je bila ustanovljena na predpostavki, da imajo tudi drugi lahko prav. Evropski uspehi so vedno bili kompromisi, evropski uspehi eh, so vedno bili eh, mukotrpno, ampak mirno uravnavanje interesov. Eh, zato se zauzema ta parlament, eh, zato eh, se zauzemate v 28 eh, narodih. Eh, kdo bi. Eh, Torej, brez eh, te strasti za komplicirano, eh, brez prizadevanj za demokracijo, eh, vsi v tej dvorani, ki kažete, ki zmorete to strast, zaslužijo moje veliko spoštovanje in tudi mojo podporo, gospe in gospodje. Eh, podporo za to, ker vem, da obstajajo tudi drugi, obstaja dovolj drugih sil, eh, ki so vedno takoj pri roki za enostavnim odgovorom, za odgovorom močne eh, roke in širi se novo občudovanje avtoritarnega, ne samo daleč proti Zahodu in vzhodu Evrope, ampak žal tudi tu sredi Evrope. Eh, populisti slikajo svet črno in belo eh, in iz strahov pojejo politični kapital. Eh, tisti, ki me poznate, veste, da ne nagibam k alarmizmu. Ta parlament zmore prepir, ga celo potrebuje, vendar pa tudi pravim, kdor Eh, pravi, da so demokratične inštitucije kot parlament eh, izguba časa, kdor ne želi biti pripravljen sklepati eh, kompromise, kdor ne spoštuje več razlike med dejstvom in lažjo, ta želi omajati temelje naše demokracije. svet, v katerem živimo, je postal bolj negotov in manj pregleden. Mnogi ljudje so zaskrbljeni eh, nad prihodnostjo, strah jih je, da bodo izgubili nadzor, dojemljivi postajajo za klice tistih, ki pravijo, eh, pridite nazaj v varno zavetje eh, nacionalnih držav, zaprimo meje, samo tako bomo pridobili nazaj našo soverenost. Ampak to ni samo naivno, to je tudi neodgovorno govoriti ljudem, da je mogoče nevarnosti, kot so terorizem in podnebne spremembe, omejiti z gradnjo zidov. Neodgovorno je govoriti ljudem, da v svetu, ki postaja eh, vedno bolj kompliciran, da so odgovori enostavni in napačno je, po mojem mnenju, eh, reči, Eh, da bi v tem svetu ena evropska država brez EU eh, lahko eh, omogočila, da bo njen glas bolje slišan in da bo lažje lahko uveljavila svoje ekonomske interese. Ravno nasprotno, gospe in gospodje, če Eh, Evropa ne bo postala polnopravni soigralec na svetovnem odru, eh, potem bomo vsi posamezniki postali žogica drugih eh, sil. In na to je verjetno mislil britanec Michael Heseltine, ko je pred kratkim v intervjuju rekel, da je Brexit morda celo največja britanska izguba suverenosti in morda bo celo imel prav s to prognozo. take back control, to je zelo uh, močan slogan, ja, ampak eh, pravim, nacionalisti ga ne bodo zmogli uresničiti če sploh, potem lahko to dejanjemo samo vsi skupaj in sicer za skupnim prizadevanjem s tem, da odgovornosti ne eh, odrinemo v Brusla, ampak to izvajamo skupaj. Če bomo okrepili skupni trg in hkrati podpirali in zaščitili tiste, eh, ki so najbolj trpeli zaradi posledicami globalizacije. Eh, s tem, da bomo okrepili inovativnost in kreativnost in sicer na ta način, da bo Evropa postala oblikovalec sprememb in jih ne bo samo pasivno sprejemala. Samo eh, tam lahko populistom oduzamemo eh, tla pred nogami in lahko rečemo, ne bomo izgubljali soverenosti zaradi Evrope, ampak ravno nasprotno, skupaj bomo dobili na moči in teži v svetu. Kriza, gospe in gospodje, nam daje priliko, da Evropo končno vidimo tako, kot je in sicer brez iluzij, brez napačnega optimizma, z vsemi prednostmi in pomakljivostmi. In kriza nasili, da se vprašamo, eh, kakšno in koliko evropske enotnosti želimo. Bela knjiga komisije je nakazala opcije. To sicer še ni rešitev. Ena stvar pa se mi zdi jasna. E, trajna samoblokada v Evropski uniji je prav gotovo tisto, kar je najslabše. To je najslabša opcija. To sploh ni opcija. Če želimo skupaj napredovati, ne more na koncu vsakdo imeti sto odstotno prav in se uveljaviti. Zato so problemi vse preveč kompleksni in eh, pričakovanja preveč različna. Da, želimo močnejšo Evropo, več evropskih rešitev, ampak pustiti moramo tudi prostor tistim članom, eh, ki še ne zmorajo ali nočejo nadaljnih integracijskih korakov. Ja, želimo biti solidarni z državami, ki trpijo zaradi posledic finančne in ekonomske krize eh, in eh, morajo izvesti trde reforme. Ampak evropska solidarnost lahko nacionalna prizadevanja samo podpre, ne more jih nadomestiti. Želimo želimo pomagati ljudem, eh, ki bežijo pred vojno in zasledovanjem, ampak zaradi tega, ker so tudi našim skupnim možnostim eh, postavljene omejitve, moramo odločiti, koliko odgovornosti mora nositi vsakdo. Ja, želimo Evropsko eh, unijo eh, ohranjati, vendar pa vemo, Evropa je večja kot Evropska unija in brez vključevanja naših sosedov na vzhodu in na jugu eh, ne more biti trajne mirovne pravne ureditve na tej celini. Vem, gospe in gospodje, noben od teh problemov ni enostaven in zlasti ne smemo ignorirati zaskrbljenosti ljudi. Ampak tisti, ki so gradili Evropo, eh, so imeli prav gotovo še teže problemi. Eh, namreč eh, boišče so nadomestili za pogajalsko mizo, eh, konfrontacijo z mirnim izravnavanjem interesov. Bili so modri, dokazali so razum. In današnji svet, ki je poln novih negotovosti, nam ne dovoljuje, da smo manj razumni, manj pametni, kot so to bili naši predhodniki. Uh, Eh, vemo, katero vprašanje je potrebno rešiti. Eh, to, kar manjka, je pogum in včasih tudi pripravljenost reševanja problemov na evropski način. Kompromisom eh, sodi tudi prepir. Prepiramo se v Evropi, In eh, po uh, mojem mnenju to ni znamenje propada. V preteklih 25 letih uh, sem to doživljal v evropski politiki uh, in sem tudi temu ali onemu med vami sedel nasproti za mizo. Ampak, uh, ko se prepiramo v Evropi, potem to počenjamo na čvrstih normativnih temeljih. Mnogo vprašanja so komplicirana. Uh, ampak eh, to ne sme eh, zamejiti našega pogleda na to, kaj je elementarno, kaj je pomembno. Svoboda in demokracija, pravna država, človekove pravice, eh, to so stvari, ki niso stvar razprave in to je zapisano tudi v drugem členu pogodbe o Evropski uniji in temu so zavezane vse države članice. To je tako rekoč bistvo Evrope, to je tisto, kar Evropo dela Evropo v očeh sveta in zato nam mnogo mnogi morda celo zavidajo. Eh, če eh, se zauzemamo za to, če želimo biti vzor za pravno državo in človekove pravice v svetu, potem nam ne sme biti vse eno, eh, če se ta fundament v notranjosti Evrope maje in potem Evropa tudi ne sme molčati, če se želi utišati civilno družbo ali pa celo znanost, kot se sedaj dogaja na Central European University v Budimpešti. kontroverzno se vedno znova razpravlja tudi o vlogi moje države, gospe in gospodje. Nekateri zahtevajo od Nemčije več vodenja v Evropi, drugi spet stvarijo pred Nemško nadvlado. Uh, in kot Eh, in novo izvoljeni predsednik našega najpomembnejšega zaveznika je pred kratkim rekel, da je Evropska unija eh, nič drugega kot sredstvo za dosega eh, cilja za Nemčijo. Mislim, da je to najmanj, kar je nesporazum evropske moči ni mogoče utemeliti na vodstvu enega, ampak samo na odgovornosti vseh. In seveda ima Nemčija eh, kot največja država, kot država z eh, največjo populacijo posebno odgovornost. Vendar pa vemo tudi, kakšne so eh, naše meje, kakšne so naše možnosti in tudi mi ne bomo pozabili, da imajo tudi drugi v Evropi lahko prav, ko se prepiramo o rešitvah. Vemo, kaj se imamo zahvaliti tej Evropi.

In pravim, Združena Evropa eh, je eh, uspešen odgovor na našo zgodovino in našo geografijo za nas same in tudi za naše sosede. In mi čutimo, eh, da močna Evropa ni samo v našem interesu, ampak da je to postalo del naše identitete. Zato morate vedeti. Mi, Nemci, želimo ohranjati Evropsko unijo, želimo graditi na skupni prihodnosti v Evropi skupaj z našimi partnerji partnerji, tako z velikimi kot tudi z majhnimi, enakopravno in z enakimi obveznostmi. Eh, ampak eh, na drugi strani raison d'etta eh, imamo še nekaj in morda še nekaj bistveno pomembnejšega. Ne za vse, ampak za večino ljudi v Nemčiji je Evropa stvar srca. Eh, zato sem vam povedal svojo lastno zgodbo o Evropi in zato mi je v preteklih tednih mnogo ljudi, zlasti eh, mnogo mladih, pripovedovalo svoje zgodbe o Evropi. Eh, ti mladi ne želijo slišati samo slabih stvari o Evropi. Tega jim je dovolj. Eh, že ne želijo, da jim populisti eh, ukradejo njihova upanja, eh, njihovo prihodnost. Zato so šli ven in to sedaj kažejo na cestah, da puls Evrope še bije na ulicah in trgih po vsej Evropi. če tudi mi, v, torej v moji generaciji, eh, tega še ne pomenujemo tako, ampak za mnoge naše otroke in unuke je Evropa že davno postala druga domovina. Eh, ti mladi, ti vedo že davno, da to ni nikakršno nasprotje ljubiti lasno državo in hkrati biti tudi dober evropejec. In mislim, da imajo mladi prav. No, in za zaključek. Lani sem privatno svojo družino eh, odpotoval v Vroclav. Želel sem videti eh, rojstno mesto moje mame, eh, ki sem ga zlasti poznal iz njenih temačnih spominov. Pripovedovala je o dogodkih vojne in opustošenja, o begu na zahod z mamo, teto, um, sestrami, sedem žensk, vsega skupaj. Razplamteli nacionalizem in njegove posledice eh, so zasenčili njeno mlado življenje in na ta način je to soblikovalo tudi mojo podobo o tem mestu, o Vroclavu. Vendarle, preteklo leto, leta 2016, smo prišli v neko popolnoma drugačno mesto, v mesto, ki je sijalo kot evropska prestolnica kulture, z živahnimi in razumnimi razpravami, eh, z glasbo na vseh trgih. To so bili mladi ljudje iz Vilniusa, iz Vuportala, iz Verone, ki so slavili skupno Evropo. Eh, gospe in gospodje, tam ni bilo nikakršne otožnosti, tam so še naprej živele sanje eh, o evropski prihodnosti. In spoštovane poslanke, spoštovani poslanci, na nas je eh, sedaj, eh, da bo ta eh, evropski sen eh, tudi še v naslednji generaciji. To je sporočilo, ki ga prihajam iz. Eh, ki ga prinašam iz moje države. Želimo Evropo, želimo še boljšo Evropo in želimo biti Evropska Nemčija. Hvala. Še enkrat hvala predsedniku Zvezdne republike Nemčije za to, da ste sprejeli naše vabilo, za to, da ste tu spregovorili. Vaš govor bo gotovo podžgal nadaljno razpravo znotraj naše dvorane, tudi v prihodnih tednih. Naša Evropa se spremenja in pozitivno sporočilo zaupanja, ki ste ga namenili nam, gospod Steinmar, je nekaj, kar res moramo upoštevati. Res še enkrat hvala, da ste sprejeli naše povabilo.